Ja, Ali dovolite, eh, kajti morali bi takoj začeti z Evropsko investicijsko banko in direktorjem Kunom. Potem je tukaj BPI France. Sind vier Sprecher in einer Dreiviertelstunde? Štiri goste bomo imeli v 45 minutah. Želim pozdraviti tudi predsednika odbora za proračun, to je gospod Artui. Eh, kar takoj bomo začeli z Evropsko investicijsko banko. Ja, ja, takoj bomo začeli z eh, BEI, z Evropsko investicijsko banko. Hvala, gospa predsednica. Gospod Kun, ste pripravljeni? Veste, da imate samo pet minut na voljo. Za 300 slajdov, malo, malo. Beseda je vaša. Um, Najlepša hvala. Na kratko bom predstavil Evropsko investicijsko banko in pa naše predloge k spremembam uredbe. Nekaj prosojnic imam. Eh, ne vem, ali je mogoče to projicirati na eh, ekran. Lahko malo počakamo. No, vemo, kdo je Evropska investicijska banka, vemo, kdo ste, kaj želite, lahko kar začnete z tem. No, gremo kar eh, na četrto prosojnico. Tukaj eh, je predstavljena naša vloga, ko gre za izvajanje proračunskih jamstev ali pa drugih mandatov, ki jih imamo v Evropski uniji. EIB eh, je največja izvajalka proračuna EU in pa tudi različnih mandatov, ki jih imamo v Evropski uniji. 35 jih imamo v tem trenutku eh, in 14 eh, milijonov oziroma 40 milijard v obliki jamstev. Eh, želimo doseči kar največ multiplikatorjev za čim manjši strošek. Zelo pomembno je vedeti, da kakršnakoli sprememba zakonodaje, torej zaradi te velikosti mandatov, ki jih imamo, lahko bistveno vpliva na naše delovanje in zato zelo resno jemljemo eh, trenutno dogajanje, eh, tudi zelo podrobno eh, opazujemo vse spremembe, do katerih bi morda lahko prišlo na splošno. No, kot lahko vidite, gledamo na EIB kot na naravnega partnerja, neposrednega partnerja za izvajanje proračunskih jamstv in drugih mandatov EU. Zakaj? Ker smo organizacija, ki izhaja iz pogodb, v svoji DNK imamo zapisane vse eh, cilje evropskih politik in eh, vse čas spremljamo tudi revizijske sisteme v okviru pogodb in pa izvajanje programov. Mi smo Eh, edina investicijska banka na svetu, ki neposredno spremlja cilje in politike Evropske unije. Imamo tudi nadzorne sisteme za doseganje odgovornosti evropskega proračuna. In zato uh, smo naravni partner Evropske unije. Ker smo uh, tako posebni pri izvajanju standardov EU, uh, smo tudi na ravni partnerji organov eh, držav članic, regionalnih organov, eh, bank v državah članicah in tako naprej. Mi eh, skupaj skrbimo za Evropsko unijo, ko gre za finančne instrumente. Zdaj pa predlagane spremembe oziroma izboljšave v zakonodaji zaradi naše edinstvene vloge kot organizacije izhajajoče iz pogodb. Eh, zelo ocenimo uvodno izjavo 142, ki nam daje posebno priznanje. Eh, tam eh, je izražena zahvala za izvajanje finančnih instrumentov v imenu EU. Pozdravljamo tudi številne ukrepe za poenostavitev, ki so zapisani v zakonodajnem besedilu. Tukaj gre za harmonizacijo pri poročanju in pa spremljanju izvajanja zahtev uh, gre za to, da ne ustvarjamo dodatne birokracije, ampak se kljub vsemu osredotočamo na pomembne elemente, zato da se zagotovi odgovornost do evropskega proračuna. Eh, cenimo tudi eh, poenostavljene obveznosti objavljene, predvsem za MSP, je ne za velike organe oziroma podjetja, ampak za majhne. Pozdravljamo tudi, da to, da če se uporabljajo eh, manjšinski deleži, eh, potem se eh, morajo pravila uporabljati sorazmerno. Pozdravljamo harmonizacijo obravnave povratnih tokov in pa olajšanje kombinacij oziroma sodelovanja med ISIF-om in IFSI-em. Gre tudi za nacionalne promocijske banke, ki jim želimo na ta način pomagati, torej da se bolje uporabljajo ti finančni instrumenti. Želim se tudi zahvaliti eh, za podaljšanje mandata tudi po letu 2016. Še nekaj eh, v zvezi s kontinuiteto. EIB je zelo velika in izkušena, ko gre za izvajanje evropskih finančnih instrumentov in pa evropskega proračuna. In zato je tako zelo pomembno, da ne eh, spreminjamo pravil igre med samo igro. In iz tega razloga moramo poudariti točko, ki je tako zelo pomembna, namreč, da imamo kontinuiteto pri določenih pravilih, vsaj do konca tega proračunskega obdobja. To je zagotovljeno tudi v novih pravilih in to zelo pozdravljamo. Želimo poudariti tudi to, eh, da. Eh, je EFSI zdaj vključen, eh, to bo vključeno v finančno uredbo, v novem eh, besedilu je že, eh, uporabljalo pa se bo po letu 2020. S tem so povezane spremembe pri izvajanju in verjetno bodo stvari zato postale počasnejše in se bodo povečali stroški. In zato smo zelo hvaližni, da se to ne bo začelo izvajati že zdaj, ampak šele po letu 2020. Radi bi poudarili tudi to da EIB ima zadržke v zvezi s tem, zakaj bi to bilo treba izvajati zdaj, če e, pravilo velja šele po letu 2020. Ampak e, seveda pozdravljamo pa to, da je vse vključeno v en sklop pravil. Preden e, končam svojo predstavitvijo, bi rad povedal tudi to, da mora zdravo upravljanje tveganja ostati eno ključnih načel naloge povezane z bančništvom, naprimer, ko gre za eh, ocene premoženja in tako naprej, to mora eh, biti pristojnost bank, zato ker imajo banke ustrezno znanje in kapacitete, da se to vse naredi na ustrezni podlagi in da se dosežejo cili. Ehm, tukaj bom zaključil, eh, zato da bo čim več časa za vprašanja. Torej, imam še nekaj o EFSI-ju in ESIF-u, ampak eh, zaenkrat naj bo to vse, da bo predstavitev čim krajša. Hvala. Hvala. Evropski investicijski sklad je naslednji. Izvolite. Uh, uh, Prosim, če na ekranu pokažete našo predstavitev, zato ker želim predstaviti. EZIF in EFSI in kako oboje kombinirati. Zadnji dve prosojnici govorita o tem. En novi eh, člen 38.1c skupne uredbe in pa tudi 39a. Ta dva člena mi zelo pozdravljamo. Pozdravljajo Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad. Eh, zakaj? Mi menimo, da s temi novimi členi dobimo možnost kombinacije jezika in EFSI-ja in na ta način bomo dosegli dodatnost, dodano vrednost eh, prispevka EZIF-a. Eh, Tukaj lahko vidite graf in eh, ta vam lahko odgovori na vaše vprašanja. Učinek vzvoda bo večji in tako bomo dobili dodano vrednost v okviru kohezijske politike z manj denarja bomo več dosegli. To, kar je označeno z zeleno barvo, e, se bo lažje izvajalo. Dosegli bomo tudi več e, sredstev za majhna in srednja podjetja. E, druga prosojnica. Tukaj gre za pobudo majhnih in srednjih podjetij. To smo že izvedli v številnih državah članicah. Dva primera uh, sem tukaj vzel, lahko bi pa isto ponovili tudi za Romunijo, Bolgarijo, Finsko, uh, tudi za Italijo. Predstavljen pa je primer Španije kot velike države članice in Malte kot majhne države članice. V Španiji je v programskem obdobju 2014 do 2020 že bilo financiranih. Uh, 35 tisoč eh, posojil eh, in sicer ogromno majhnih in srednjih podjetij je bilo deležnih teh posojil. Gre za kombinacijo virov. 15 ehm, španskih regij je tudi prispevalo ob temu. In na podlagi tega zdaj menimo, da je kombinacija EZIF-EFSI res zelo dobrodošla. ta kombinacija prinaša komplementarnost, ne pa konkurence med različnimi finančnimi instrumenti. Prinaša tudi možnost, da nacionalna javna banka deluje skupaj z EIB pri tej pobudi. Tudi to je zelo dobrodošlo. Malo se ponavljam, ampak res eh, moramo povdariti, da gre tukaj za dodano vrednost in zagotavljanje komplementarnosti eh, s kohezijsko politiko. To je vse z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. BBI France, gospa Marvej iz sestavnega predstavništva banke v Bruslju. Izvolite. Bonjour, euh, Lola Merveille du Bureau de représentation de BPI France. Eh, pozdravljeni, prihajam iz BPI France za Francijo. Začela bom kar s šesto prosojnico. No, za uvod bi povedala nekaj o BPI France. Gre za javno investicijsko banko, ki deluje v Franciji. Naloga je, da se olajša financiranje eh, podjetij in pa gospodarski razvoj v Franciji. Eh, Eh, VP France ima tu posebnost, da deluje z mrežo lokalnih organov, torej to je regionalna mreža eh, in na ta način dobimo številne lokalne akterije, ki z nami sodelujejo. S tem tudi bolje prepoznavamo potrebe trga. 15 let eh, se ukvarjamo tudi z upravljanjem skladov Evropske unije in sicer na različnih ravneh. Gre za strukturne sklade, ki so namenjeni francoskim regijam. 150 eh, milijonov je bilo eh, financiranih iz sklada FEDER med leti 2007 in 2013. Eh, imamo tudi centralizirano upravljanje evropskih programov, naprimer posebna jamstva so s tem povezana, potem pa Eh, pregled finančne uredbe. Še nekaj v zvezi s tem. Eh, rada bi povedala najprej, eh, kakšen je kontekst, predem predstavim naše predloge v zvezi s to temo. Tukaj gre za revizijo finančne uredbe in rada bi povedala, da uporaba skladov, predvsem strukturnih skladov, da se sooča s številnimi izzivi strukturni skladi se težko uporabljajo na terenu, pogosto pride do zamud pri uporabi. Finančni instrumenti, ki uporabljajo strukturne sklade, imajo tudi eh, težavo pritegniti zasebne investitorje in eh, posledic, oziroma eh, to je posledica tega, da so pravila preveč zapletena. Revizija Omnibus in pa revizijo finančne uredbe ter eh, skupna pravila. To vse se mi zdi zelo dobrodošlo v tem pogledu. Eh, bom povedala nekaj pozitivnih točk, eh, ki so predmet te revizije. In sicer se bom osredotočila na štiri točke. Štiri točke po našem mnenju manjkajo pri tem, bi pa lahko izboljšale uporabo strukturnih skladov. No, prva taka točka. Tukaj gre za idejo, da bi integrirali eh, naprej eh, plačana sredstva To so finančni instrumenti, ki se uporabljajo v številnih državah članicah, eh, zato da se podpirajo inovacije. In sicer gre za inovacije v začetni fazi. Mm, to so instrumenti, ki niso definirani v tej finančni uredbi in tudi ne v uredbi o strukturnih skladih. Imajo pa ti instrumenti vse karakteristike finančnih instrumentov gre torej za eh, predujem, eh, ki je potem eh, vrnjen, če je projekt uspešen. Definicije takih predujmov ni v finančni uredbi. Mi pa to uporabljamo v korist inovacijskih podjetij. In škoda je, da uredba ne govori o tem, medtem ko se v drugih dokumentih eh, to omenja, prav tako kot drugi finančni instrumenti. Zaradi harmonizacije predlagamo, da se ta definicija eh, eh, sredstev plačanih naprej tudi vključi v finančno uredbo tako kot je to predlagano v uredbi o državni pomoči. Imamo tudi ured, okvirno uredbo o raziskavah in o kadrih. Pa še en predlog. Gre za to, da bi okrepili pravno varnost in pravno gotovost finančnih posrednikov. Finančni posredniki, ki upravljajo strukturne sklade, se morajo soočati eh, s številnimi kompleksnostmi, ko gre za interpretacijo uredbe. Obstaja torej pravna negotovost. In ta ovira učinkovito uporabo finančnih instrumentov na terenu. Mi bi zato predlagali naslednjo rešitev. E, namreč tem finančnim e, posrednikom in pa tudi javnim investicijskim bankam bi zato omogočili to, da lahko ocenijo ali pa poenotijo svoje postopke upravljanja s strukturnimi skladi in da pri tem sodelujejo z Evropsko komisijo. Ehm, Evropska investicijska banka to že izvaja, ehm, Evropska komisija potrdi njihove postopke, ko gre za ESIF in tako naprej. In ideja je, da bi isto možnost omogočili tudi javnim investicijskim bankam, da bi eh, omogočili boljše pogoje za njihovo delovanje. Euh, Tretji predlog. Zaenkrat sem predstavila dva in oba predloga sta se nanašala na finančno uredbo. Zdaj pa naslednja dva, ki sta bolj povezana s strukturnimi skladi. Eh, skupne, uh, skupna pravila v določbah. Tukaj želimo poenostaviti pogoje uporabe sredstev iz ESIF-a, predvsem v okviru finančnih instrumentov. Ta orodja finančnih instrumentov predvidevajo tudi povračilo Eh, strani upravičenca, če gre tukaj seveda za podjetje. In tukaj gre za to, da bi se razjasnili pogoji in da bi šlo tudi za nadzor upravičenosti tistega, ki koristi sredstva in pa upravičenosti projekta. imeli bi nadzor ex post, kjer bi pregledali vse pogoje in pa eh, njihovo izpolnjevanje. Mi smo predlagali amandma, ki je tudi na vaših ekranih. Gre pa za to, da se zaščitijo pogoji za upravljanje in da se elementi torej, za upravičenost eh, tukaj razjasnijo tudi prek okrepljenega ekspost nadzora. Še naš četrti predlog. Tukaj se pa nanašamo na 38. člen, ki bo omogočal upravnim organom izbiro investicijske eh, banke. ta nov člen bo zdaj vključen v uredbo CPR. Eh, trenutno o tem razpravljajo v svetu in zdi se nam, da je seznam kriterijev eh, primeren, gre tudi za pravico do konkurence. Imamo pa zadnjo alinejo, eh, ki jo predlaga svet in Tukaj gre za to, da bo treba upravičiti uporabo strukturnih skladov, torej da strukturni skladi ne bodo eh, direktno ali mm, indirektno služili eh, konkurenci. Tukaj gre za posredne in neposredne koristi, tako je to omenjeno, eh, mi pa bi radi izbrisali posredno, posredne koristi, kot tu piše. Eh, zato, ker eh, mislimo, da to ustvarja tudi pravno negotovost. Torej, posredne koristi bi črtali v tem primeru. člen 38 eh, omogoča izbiro bank, eh, gre pa za retroaktivni učinek, eh, s katerim se želimo izogniti oviram, ki bi se lahko pojavile od tega trenutka do končnega sprejetja besedila. Hvala. Ja, danke es war sozusagen hardcore für die Kommission. No, gospod Antoine Keromusa za komisijo po tem trdem bančnem jedru želite še vi pred, podati svoje predstavitev. Ne? Wortmeldungen der Kollegen, der Berichterstatter. Želi besedo eh, kdo od eh, članov, gospod Richard Ashford je soporočevalec, eh, poročevalka sem tudi jaz. Chairman. Gospod Krmen. Hvala lepa. In hvala vsem za predstavitve. Govorili smo tudi o eh, vračljivih eh, avansih. Eh, vsi se tukaj strinjamo. Najti moramo neko ustrezno ravnoteže, da bomo odpravili ovire za dostop, e, omogočili bolj uporabna pravila, hkrati pa zagotovili ustrezen nadzor. Štiri točke bi izpostavil. Najprej e, naj e, pozdravim komentarje glede odnos med EFSEM in ESIFom in kombinacijo teh dveh skladov. In kolegi so izrazili pomisleke glede tega. Treba pa se zavedati, kakšne si energije lahko tukaj dosežemo. Gre pa vendarle za eh, dve različne vrsti financiranja. Ena bo bolj eh, tvegana kot druga. Seveda razumemo sinergije, ki jih to prinaša. Po drugi strani pa se sprašujemo, kako učinkovito je lahko to mešanje. Kolegi iz odbora regiji so izrazili pomisleke glede tega kombiniranja eh, mešanih instrumentov. To naj bi spodkopavala možnost eh, dodeljevanja nepovratnih sredstev in še nekaj komentarjev. Kot prvo smo veliko govorili o uspešnosti eh, torej, oblikovanja poračuna glede na učinkovitost in uspešnost Ampak eh, to je samo v sebi v sporu z nečim, kar se mi zdi najpomembnejše, kar bi morali eh, doseči. In sicer gre tukaj za poenostavitev. Poenostavitev. Zato, ker se skupaj zelo uh, administrativno obremenjujoči. Po drugi strani pa imamo veliko stopnjo napak pri eh, izjavi o e, skladnosti. Sploh pa se sprašujem, e, kakšna je vloga za vse prejemnike sredstev, kmetov naprimer, in pa tudi lokalnih bank. Ali bo vse to skupaj zmanjšalo bremena za prejemnike e, sredstev? Ali pa bi po vsem tem eh, mešanjem pravnih eh, aktov prišli do daljšega, bolj zapletenega postopka z manj poenostavitvami kot prej? Zahvaljujem se vsem eh, referentom in se tudi zahvaljujem kolegom za vse komentarje, ki se jih že vnaprej veselim. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam se zahvaljujem referentom za njihove prispevke. Moram se pa tudi opravičiti, ker sem prišel pet minut prepozno. Mogoče sem v prvih petih minutah zamudil točno tisti povezovalni člen med eh, predstavitvami, iz česar bi mi postalo resnično jasno kaj se dosega z EFSI-jem, kje imamo prekrivanje z infrastrukturnim programom, ki ga imamo na voljo. Kakšen je učinek vzvoda? Kdo to izračunava? Nam lahko kdo to ponazori na primeru? O vsem spoštovanju do referendum in tem, kar počnejo organizacije, To je prav gotovo odlično. E, moram povedati, da sem slišal že veliko poročil, e, ki se nahajajo nekako na višini 10 tisoč metrov nad zemljo z čudovitimi letalskimi sedeži. E, sam pa ne dosegam takšnih višin računovodskih standardov, zato bi želel, da mi nekdo konkretno razložil, kaj z EFC-jem dosegamo. Doslej mi še nihče ni znal povedati nečesa, kar bi me resnično prepričalo, da želimo, da s tem lahko dosežemo cilje, to se pravi to dodanost eh, in podobno ne bi se jezil, če bi ugotovili, da nismo dosegli naših ciljev, ampak eh, pošteno bi bilo, da vsaj pogledamo, kakšno je stanje. Ne pa, da vse čas slišimo, kako je vse skupaj čudovito in teoretično, vse sodi skupaj. Mislim, da s takšnim pristopom ne bomo prišli dalje. Eh, sicer pa bomo urejali malenkosti, ne da bi vedeli, kaj bomo dosegli. Gospod Kölm, denar porabljamo, denar porabljamo tukaj. Gospod Rübik je naslednji. Pa lepa, to je zelo pomembna razprava, saj gospodarstvo v Evropi potrebuje to financiranje. Zato moramo tudi pri napakah eh, jasno razlikovati med eh, goljofijami, skratka namensko, neustrezno porabo sredstev in eh, recimo stečajem, likvidacijo podjetij, med tem, kje se pojavljajo formalne, čisto formalne napake. To je težko danes preverjati. Mene pa bi predvsem zanimalo pri porabi denarja, koliko se dejansko porabi za pravnike, svetovalce in upravo. Iz prakse poznam primere, kjer se svetovalci plačujejo na uro, enako revizori. Revizija se pa seveda nikoli ne konča, zaradi tega, ker je vsaka dobro plačana ura pomemben dohodek za svetovalce in revizorje. Po drugi strani pa imamo mala in sledna podjetja, ki ne, smejo, ki ne morejo priti do denarja, ko to dosežejo, pride do tožb, zato se morajo obrniti na pravnike in projekt se nikoli ne realizira. Zato se meni zdi tudi pri proračunu najpomembnejše proračun oblikovati glede na rezultate. Zagotoviti moramo, dokaz o tem, da so bili projekti, ki smo jih financirali, resnično izvedeni in da po petih, desetih letih eh, še vedno eh, delujejo. Imamo eh, projekte, ki so propadli zaradi pravnih zadev, projekte, ki niso bili izpeljani zato, ker je prišlo do pravnih zapletov. Zato bi morali upoštevati tudi stroške razpisa, potem izvedbe projekta in na koncu tudi vzdrževanja oziroma obratovanja. Zagotoviti moramo tudi spremljanje projektov, kajti drugače bomo plačali ogromno denarja za izgradnjo nečesa, sredstva se porabijo, potem vidimo, da je prišlo do velikih napak, rezultatov pa ni. No, tudi jaz eh, sem eh, se sama uvrstila na seznam govornikov in imam nekaj vprašanj. Po eni strani področje uporabe. Del začne veljati po letu 2020. Tukaj sprašujem komisijo, zakaj moramo to zdaj urediti za obdobje po letu 2020, ko še ne poznamo programov, za katere urejamo finance. In drugo vprašanje, kateri del iz finančnih instrumentov, ki jih je veliko in so na različnih mestih, to je v drugem eh, poglavju pri eh, posebnih določbah, kateri finančni instrumenti naj bi še veljali v trenutnem eh, proračunskem obdobju, kajti nam se vedno predstavlja, da lahko s tem plivamo še na trenutno tekoče programe, kateri instrumenti veljajo za tekoče projekte, se jih želimo izvesti. Mislim pa, da so vaši cilji zelo ambiciozni. In če želimo, da ne bo nič več delovalo, potem moramo spremeniti pravila za tekoče programe. Zato, kje, imamo, kje bodo konkretne spremembe in kje ne. In še za gospod iz EB eh, France bi prosila, da nam pošlje eh, definicijo glede avanse in parable. Prosim, da nam to definicijo. Eh, pošljete, to bi bila potem moja zakonodajna sled oziroma moj zakonodajni odtis. Kdo bo nadaljeval? Začnemo z odgovori, gospod Kermusu. Eh, Združenje bank iz Nemčije pa je, pa je odpovedalo. Zdaj pa še predsednik odbora za proračun. Ja, tudi. Ja. Uh, uh, Ja, tudi jaz bi eh, rad čestital eh, vsem eh, gostom za njihove predstavitve, ampak mi smo za poenostavitev. Ali imate kakšne konkretne predloge za poenostavitev, recimo, ko gre za Evropski sklad za strateška vlaganja? ali eh, bi lahko povezali določena sredstva ali bi lahko poenostavili pravila. Dejali ste, da je tudi eh, parlament eh, deloma odgovoren za eh, zapletenost pravil. Eh, mi kot zakonodajalci včasih eh, zapletamo zadeve eh, kajti ko glasujemo, mislimo, da bomo rešili ta ali oni problem, potem pa ne razmišljamo toliko o izvedljivosti. In včasih eh, naš eh, tudi eh, najboljši nameni ovirajo. Zelo se mi, da ste nekoliko kritični do vseh teh pravil. In opozorili ste, da javne eh, banke, eh, hranilnice in tako naprej imajo velike težave eh, z temi zapletenimi pravili, da potrebujete finančne izvedence, da vam pomagajo. In pravite, da je potrebna poenostavitev Eh, zelo kritična je tudi ocena tistih, ki eh, uporabljajo evropska sredstva in imajo občutek, da se eh, zaletavajo v zid zapletenosti. Torej, ali imate kakšne konkretne predloge za poenostavitev? Ko si ogledam to besedilo, se mi zdi, to je nekaj odličnega, to bo prispevalo k poenostavitvi, ampak ali bo to dejansko prispevalo k poenostavitvi? Kaj pa izvedljivost na terenu? Ne, eh, želimo tudi, da bi prišlo eh, do eh, prevelikega časovnega razmika med napovedjo poenostavitve in med dejansko izvedbo. Meni pa kot zelo dobro veste v tem večletnem finančnem okviru. Se soočamo s situacijo, v kateri novi instrumenti, kot so proračunske kajamstva, potem predlogi za trajnostni razvoj in podobno, da so nekaj, kar mora predlagati komisija pod vodstvom gospoda Junkerja. In sicer potem, ko je bil FC že spostavljen. Na osnovi strukturnih skladov, ki so že bili določeni. In iz ekonomskih in političnih razlogov se je to zgodilo, ampak imamo seveda ustrezne službe in izvršni organi, ki so s tem povezani, ki so se morali nekako prilagoditi novim pravilom. Predlog te finančne uredbe, različni členi, omnibus in deseti člen, skupne določbe in tako naprej, že prinašajo izkušnje iz eh, obstoječe situacije in ima dvostopenski pristop. V prvem, prvi stopnji bomo izvajali tisto, kar ne bo eh, ogrožalo izvajanje projektov v, v tem finančnem okviru in večina akterjev pozdravlja te spremembe. Dru v drugi stopni pa bomo v naslednjem eh, večvečnem okviru eh, upoštevali druge zadeve. Seveda eh, bo ta finančni okvir komisija pripravila v naslednjih mesecih in zato potrebujemo nek integriran okvir za proračunska jamstva in instrumente, ki so predlagani v desetem členu torej vse, kar lahko spremenimo sedaj, brez da bi s tem plivali na izvajanje projektov, bomo naredili, vse ostalo pa bomo pripravili za naslednji večletni finančni okvir. In to bo potem solidna baza ureditve za vse. Tako bite. Gospod Kun, eh, hvala lepa. Sem bi odgovoril na nekaj vprašanj, ki ste jih eh, postavili seveda eh, razumem vprašanje glede EFSI-ja in zakaj nimamo več podrobnih informacij, ampak ker smo imeli samo pet minut na voljo, ni bilo moč predstaviti ničesar kot eh, samo eh, splošnih zadev. Vsekakor pa smo pripravljeni in tudi sposobni, to počnemo zelo redno dan danes, predstaviti, kako EFSI dejansko prinaša dodano vrednost. Z veseljem pa bomo podali konkretne informacije. Drugo vprašanje, ki je bilo povezano s tem, koliko se porabi za pravnike, svetovalce in tako naprej pri izvajanju mandatov. To je seveda zelo pomembna točka, te stroške poskušamo čim bolj zmanjšati. To je tudi razlog za to, da večina pravnih nasvetov, ki jih uporabljamo v treh transakcijah, dobimo iz lastne hiše, ne pa od zunanjih svetovalcev, tudi zmanjšujemo uporabo tehničnih svetovalcev in uporabljamo naše kadre, inženirje in tehnike. Kar pa zadeva stroške finančnih instrumentov povezavi eh, v primerjavi z tem, kar dosegajo v praksi, je zelo skromno. Če upoštevate investicijski volumen in eh, proračunski okvir, ki ga dejansko izkoriščamo, mislim, da sem odgovoril za glavna vprašanja. Eh, glede na to, da nimam veliko časa, bi prepustil odgovore na ostala vprašanja eh, mojim kolegom iz bank. Euh, torej, ta revizija želi predvsem harmonizirati eh, pravila, ko gre za različne sektorske programe in pa finančno uredbo Evropske unije. Torej, gre za nekakšno vzpostavitev uh, konference med eh, različnimi programi. Eh, poenostavitev je nekako povezana s tem. Torej, iz pragmatičnega vidika predlagam eh, pristop v dveh korakih. Kratkoročno je potrebno predstaviti predloge, ki bodo odgovorili na najnujnejše probleme, ko gre za utemeljitev izdatka, in ko gre za določitev maksimalnega zneska za utemeljitev uporabe finančnega instrumenta, predvsem, ko gre za uporabo strukturnih skladov. In drugi predlog pa se nanaša eh, na uh, enotnost uh, nadzora, tako da bomo našli pot iz te pravne negotavosti. Kar pa zadeva dolgoročnejšo perspektivo, bi morda morali poskrbeti za nadaljno revizijo finančne uredbe, pa tudi uredbe eh, strukturnih skladov. Predvsej je potrebno uh, zmanjšati obseg zakonodaje na tem področju in zres poskrbeti za uh, konkretno povezavo z strukturnimi skladi. Torej najprej je potrebno zmanjšati obseg. Ali mi dovolite, gospodična? Razumel sem, da PPI prejme mandat za strani regiji. in da uh, dodeljuje sredstva strukturnih skladov. Je to res? Ali lahko opišete uh, nek tak postopek? Uh, ja, regionalni sveti se ukvarjajo v Franciji z upravljanjem teh sredstev in nam potem dajo mandat za upravljanje strukturnih skladov oziroma sredstev iz strukturnih skladov in ta sredstva mobiliziramo s pomočjo finančnih instrumentov, ki smo jih eh, vnaprej določili. Ponavadi gre za eh, regionalni javnstveni sklad, eh, ki ga delno nadzoruje vsega, nacionalni strukturni sklad, deloma eh, pa sredstva pritekajo iz regije. In BPI potem uh, uporabi jamstveni sklad in upravlja z temi skladi na ravni regije v Franciji. Odobri pa bančna posojila in sicer v imenu vseh inštitucij, eh, ki delujejo v posamezni regiji. Eh, kaj pa mora pri tem storiti eh, Evropska komisija? Kaj, kakšne so zahteve, če želite odobriti ta sredstva? Besedo bom dala Selini Nguyen, ki je izvedenka za to področje in ki lahko dopolni ta moj odgovor. Danes se ukvarjamo bolj z vprašanjem tolmačenja besedil. Spoštovati moramo vsa določila, ki so predvidena. Pa naj gre tukaj za uh, sam postopek eh, izbire projektov ali pa uh, za postopek poročanja ali pa za postopek upravljanja. Pri tem je potrebno utemeljiti izdatke. Torej gre za celo verigo, ki je izjemno dolga in na vsaki stopni eh, potrebujemo oziroma moramo podati utemeljitev naših dejavnosti in pri tem se moramo sklucevati na eh, evropsko zakonodajo. In to je ravno šibkost eh, te zakonodaje, zaradi tega, ker eh, gre predvsem za tolmačenje zakonodaje in to precej ovira naše delovanje. nadzor poteka eh, na nacionalni ravni in lahko ugotovi, da eh, je eh, bil postopek ustrezno upravljen z vidika države, ampak naš inšpektor nam potem reče, ne, to ne bo zadostovalo za utemelitev. Torej, potrebujemo revizijo besedila, ki eh, bo zares omogočila razjasnitev eh, najpomembnejših pravnih pojmov in usporedno potrebujemo dialog z Evropsko komisijo in pa z nacionalnimi nadzornimi organi, tako da bomo dobili odgovore na naše vprašanje. Torej, kdo nam bo odgovoril na naše vprašanje? Trenutno nihče in uh, pravniki uh, podajajo različna pravna tolmačenja, Evropska komisija pa pravi, ja, uh, morali se boste znajti sami. Torej gre za naše sposobnosti tolmačenja. Prav potrebno je pojasniti natančno, kaj je mišljeno za to zakonodajo v naslednjem večletnem finančnem okviru in pa srednjeročno potrebujemo ta postopek tako imenovane homologizacije. E, torej, e, želimo odobritev ex ante strani Evropske komisije, da nam že vnaprej povejo, ja, dobro, ti postopki so ustrezni in lahko vam zagotovimo, da ne boste imeli težav. V primeru nadzora. Torej, Eh, se opravičujem. Eh, Pravzel sem predsedovanje, ampak eh, ta pravna negotovost. Zahteva veliko pravnih nasvetov. Oui, bonjour, Céline Nguyen, je travaille également à BPI, je travaille euh, note, euh, sur... Euh, les... Céline Nguyen, tu dis euh, de l'âme euh, au BPI. Naš uh, pristop je takšen, da omejujemo uh, nacionalno delovanje in poskušamo vzpostaviti ravnotežje med uh, revizijo in pa uh, stroški, uh, ki še omogočajo dobro izvedbo projekta torej najprej predvidimo, dobro predvidimo eh, revizijski postopek, na ta način lahko uravnotežimo stroške. Manj sredstev namenimo za revizijo in več sredstev za spremljanje celotnega postopka. Kolegi celo. Kolega Celar. Ja, prijem dank. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Äh, eben gehört habe no, kar sem se eh, slišal. In domnevam, da so naši sogovorniki iz BPI Franc eh, strokovnjaki. Tako si vse predstavljam. In to nam kaže, da smo v tem eh, finančnem obdobju na tem, da popolnoma zašijemo to financiranje. če imamo za strokovno upravo in strokovnjaki na področju bančništva take težave, si ne predstavljam, kaj se dogaja v državah, ki nimajo takšnih izkušenj, take izkušene uprave. Tam bo zmeda še večja. Mislim, da je skrajni čas, da izkoristimo eh, ta nov vprašanje, okvir ureditve, zato da bi dosegli to, kar desnično želimo doseči za strukturnimi skladi in sicer, da v regijah, kjer eh, je nujno zagotiti rast in zaposlovanje, to tudi storimo in tam, kjer moramo ohraniti konkurenčnost, eh, dosežemo enako. Tudi dve možnosti investiranja strukturnih skladov povezati z Evropskim skladom za strateške naložbe. Se mi zdi predvsej dolgoročni cilj, čeprav se je mogoče zadeva porodila iz velike želje. Sistemi so pač tako zelo različni, da si težko predstavljam, kako bi lahko uh, ta sistema povezali in uh, zagotovili še ustrezno uh, osebje, ki se na obeh področjih tako dobro spozna, da lahko zagotovi eh, to kombinacijo. Hvala lepa. Eno minuto še imamo. Eh, zahvaljujem, da bi se predem predam besedo gospodu Ashworta. Pot do pekla je tlakovana za dobrimi nameni, pravimo. In če bi imeli nekaj več časa, bi se lahko bolj uh, temeljito ukvarjali s tem vprašanjem, kaj bi bilo dobro tako bi lahko potem dobili nek eh, skupen pregled na tem, eh, kakšna je ureditev eh, tudi z našimi predlogi sprememb, da vidimo, kaj ima smisel, kaj ne. In gospod Ashford tako govori angliško, zato dobi zadnjo besedo. Uh, <coughs> chairman, just to join with you in thanking our guest. No, tudi sam bi se vam pridružil, gospa eh, predsednica, in se zahvalil gostom za predstavitve. Moram povedati, da bom eh, dvorano zapustil z več vprašanji kot odgovori in to nam tudi kaže, kako veliko delo nas čaka pri finančni ureditvi, kjer pa nimamo dovolj časa, da bi to ustrezno obdelali. Se pa iskreno zahvaljujem strokovnjakov. Sem pa že večkrat zagotavljal tudi s kolegi, da če imajo že strokovnjaki težave eh, z tolmačenjem, eh, bo praktično izvajanje v državah eh, zelo pomanjkljivo. V tem trenutku imamo zelo veliko pomislekov glede tega, ali bomo resnično dosegli to, kar smo želeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za tolmačenje po zaključku predvidenega sestanka. Hvala.